Good evening, colleagues. Um, we... Dober večer. Začeli bomo s poročili predsednika, jezikovni profil. Danes, nažalost, danščine, malteščine, hrvaščine in irščine ne morete poslušati. Drugo sporočilo je v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti. 8. novembra je Evropski parlament sprejel osnutek sklepa komisije, ki nadomešča sklep komisije C2010-319 v zvezi s tehničnimi specifikacijami za enotno obliko vizumov. Osnovni akt je uredba sveta 1683-95 sprejetje. Izvedbenega akta je bilo sporočeno članom odbora Libe po novičniku Libe 10. novembra in rok je bil določen. Če želi kak poslanec ugovarjati, lepo prosim, da sekretarjat odbora Libe obvestite pred 24. novembru 2017. Prav tako bomo glasovali o poročilu Koraca Bild. To bo ob 8.20 nič nič. Glasovali bomo elektronsko, zato prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice gospod Engel je tukaj, zato bomo začeli z tretjo točko. Za danes imamo na voljo samo eno uro časa do pol devetih. Prva osebinska točka je tretja točka in sicer letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016. 19. oktobra je gospod Engel, ki je poročevalec za poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic, predstavil svoje poročilo. 596 predlogov sprememb smo dobili, zdaj pa bomo te predloge sprememb ali vsaj nekatere tudi obravnavali. Frank, izvoli. You, Claude. Hvala. Claude, zelo lepo ste povedali. Na no, pol Vesel sem, da smo prejeli samo 596 predlogov sprememb, nekako sem se že privajal na štirimestno število. V redu, 596 bo tudi v redu in to mi bo dalo dovolj dela za kompromisne predloge sprememb. Veste, da sem že na začetku povedal, da imamo tehnične omejitve, in omejiti se želimo tudi, kar zadeva politično sporočilo. Tema je migracije in integracija. In res je, veliko predlogov sprememb zadeva ti dve področji, to je vse lepo in prav in to bo pripeljalo do čim več kompromisnih predlogov sprememb. Ampak že od začetka je bilo tudi meni jasno, da bodo nekateri kolegice in kolegi izpostavili določene druge dele, na katere bi se morali osredotočiti. In tudi to bo treba vključiti v poročilo. Govorimo naprimer o manjšinskih skupinah v smislu spolne usmerjenosti ali tradicionalnih manjšin, to so klasične teme, za poročilo o temeljnih pravicah. Veliko priporočil bom poskus, poskusil upoštevati, veliko je bilo tudi predlogo sprememb v zvezi z otroki. Tudi to bom seveda upošteval. Pojavlja se tveganje, da bo besedilo na koncu spet zelo, zelo dolgo. Temu se bom poskusil izogniti, seveda ob tem, da bi poskusil čim več predlogov kolegic in kolegov upoštevati. V sredo bomo imeli zasedanje poročevalcev v senci, upam, da se ga boste udeležili in videli boste, da bom tam poskusil izbrisati tiste dele besedila, zaradi katerih bi besedilo bilo daljše, ne bi pa izboljšalo vsebine poročila samega. Torej, poskusil bom biti čim krajši. Zaključujem. Upošteval bom, kar lahko, zato ker po mojem mnenju to ni ideološka ali strankarska tema, gre za poročilo, ki ga moramo pripraviti na institucionalni ravni, zato ker posod po Evropski uniji razmere na področju človekovih pravic ostajajo nezadovoljujoče. Niti ena država članica ne ujde kritiki, zato mislim, da moramo ostati na žogi, poročilo moramo pripraviti, In s tem bom tudi zaključil. Hvala. Hvala, Frank. Nekateri poročevalci v senci so tukaj. Hvala lepa za vašo prisotnost v ponedeljek, zvečer v Strasburu. Cecil, socialisti, izvolite. Grazie. Eh. Hvala lepa, hvala lepa, Klot. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za njegovo predstavitev. Rada bi spomnila na to, da se strinjam eh, z strukturo, kajti eh, mi eh, predstavljamo te zadeve letno od leta 2016, sem zato, da bi presegli zgolj zbiranje podatkov, kajti ta cilj smo si zastavili na začetku, ko smo se prvič srečali. To, da Eh, torej, ustroj ne more biti pomembnejši od vsebine. Dobili smo skoraj da 600 predlogov sprememb in poročevalec bo gotovo eh, imel možnost, da bo okrepil to poročilo, eh, da bo izboljšal vsebino, ne da bi zapadel nekoristnim ponavljanjem kajti kot je dejal poročevalec, eh, eh, pričakovali smo mnogo več. Še vedno je veliko predlogov sprememb, ampak eh, vendarle jih ni toliko, kot smo mislili. Nekateri so temeljnega pomena, kajti ti, sedaj bom povedala, katere so prioritete za našo politično skupino. Začela bom eh, s pravicami. Torej, izhodišče poročevalce je bilo po mojem mnenju dobro. To, da predlogi sprememb posebujajo zanimiva izhodišča, zato da bi lahko okrepili eh, eh, temeljne pravice v Evropski uniji. Treba se izklicevati na drugi člen pogodb predvsem pa je treba uporabljati instrumente, ki jih imamo na voljo za to, da bi zagovarjali vladavino prava. Zlasti imam v mislih um, sedmi člen. Potem pa je tu še nekaj zelo pomembnega za mojo politično skupino in sicer eh, migracija in integracija. Tukaj eh, je eh, poročilo nezadovoljivo. Ni dovolj jasne terminologije in terminologija se ne drži tistega, kar smo sprejeli v prejšnjih resolucijah Evropskega parlamenta. Poročilo se osredotoča izključno na Afriko. Govorimo namreč o pravici do bivanja v Evropski uniji. Torej, treba je pravilno obravnavati eh, migracijo, obravnavajo se tudi uh, vzroki za migracije, potem opozarjamo tudi na pomankljivo razpoložljivost držav članic in pa opozarjamo na uh, politiko določenih vlad uh, na področju sprejema. Obstajajo koreni, razlogi za to, zakaj ljudje tis, v tisočih zapuščajo svoje domove. Treba je okrepiti tudi boj proti vsem vrstam uh, diskriminacije. Zlasti smo imeli pred očmi uh, mladoletnike in pa ženske. Zahtevam tudi um, uh, sklad Evropske unije za temeljne pravice v Evropski uniji. Če želimo uh, dobiti dobro, celovito poročilo, potem uh, je potrebno delo nas vseh. Torej, srečali se bomo naslednji teden. Uh, in uh, mi, naša politična skupina, bo razpoložljiva za kompromise, ki bodo okrepili to poročilo. Hvala lepa. Much, And... Hvala lepa, Cecil, za Alde, Natalie Grisbeck na mesto Louis Michela. Hvala, Klod. Eh, rada bi povedala, da nadomeščam Luija Mišela, ki je poročevalec v senci naše skupine. Eh, skušala bom eh, dobro predstaviti njegovo stališče v zvezi s tem eh, poročilom. Najprej se zahvaljuje Franku Englu za odlično poročilo. Podarja tudi to, da se popolnoma strinja s pristopom, kakršnega je predlagal Frank. Poročilo ne sme biti ideološko. Mm, temu se moramo izogniti. Potrebujemo pa političen pristop, ki bo omogočil to, da poročilo pošle tudi eh, določene signale na področju migracij, upravljanja in tako naprej. Kar se tiče dobrega upravljanja, Louis Michel misli, da bi bilo dobro, če bi parlament eh, imel poglobljeno razpravo o tem. Eh, poziva tudi poročevalca da eh, predstavi eh, neke eh, temeljne določbe v zvezi z pravim in dobrim upravljanjem. Evropska unija je zelo različna, države nimajo vse enakih pravil in zato potrebujemo dialog na tem področju. Kar se tiče še odprtih vprašanj oziroma stvari, ki nas skrbijo, Louis Michel bi eh, rad obravnaval tudi vzpon populizma in ekstremizma. To eh, je povsem v nasprotju z vrednotami Evropske unije in predstavlja tudi grožno za temele pravice evropejcev. Ehm, to je torej tudi povezano z dobrim upravljanjem in mislim, da bi se morali v poročilu še posebej osredotočiti na to temo. Louis Michel pravi tudi, da je bil že prej vključen v pripravo tega poročila, eh, prej je že sodeloval kot poročevalec, zdaj je poročevalec v senci in prosil me je, naj poudarim, da ve, da ta zadeva, torej ta priprava poročila ni enostavna, tako da poročevalca podpira eh, pri njegovem delu, upa, da bo sodelovanje s poročevalci v senci konstruktivno in da bo vodilo v uh, dober rezultat. Hvala. Thank you very much, Natalie, and... Hvala, Natalie. Laura Ferrara, EFDD. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za osnutek poročila, ki je po mojem mnenju dobra podlaga za naše delo. Tudi sama sem bila poročevalka za eh, to poročilo leta 2013-2014 in vem, kako težko je v tem osnutku strniti tako široko temo za izredno občutljivimi temami. Spominjam se tudi tega, kako težko je bilo takrat dosegati kompromise in hkrati ohraniti eh, jasno in jedrnato eh, strukturo. Torej, ehm, zavedam se tega, da je treba vzpostaviti prioritete in da je treba poskrbeti tudi za to, da bo poročilo berljivo, da bo tisti, ki bo to poročilo bral, pridobil jasna poročila. To poročilo se nanaša na leto 2016, to je zelo pomembno leto za upravljanje migracijskih tokov. In prav je, da smo tej temi namenili veliko prostora in da se osredotočamo na migracijski pojav. V tem smislu so šli tudi nekateri predlogi sprememb, ki smo jih predstavili mi. Naš cilj je bil ta, da bi še bolj osvetlili, da bi še povdarili nekatere dele osnutka poročila. Želeli bi, da bi pojasnili, kako mora, da je treba eh, zagotoviti to, da bo Evropska unija zagotovila eh, več sredstev za boj proti trgovcev z ljudmi in da je treba ponuditi nezakoniti migraciji alternativo potrebujemo eh, torej finančna sredstva za eh, stvari, ki so povezane z migracijskim pojavom. V zvezi s tem pričakujemo to, da bo Evropski parlament eh, obsodil vsak eh, sporazum z diktatorskimi režami ali pa eh, z režimi, ki niso demokratični. Torej, tukaj gre za sporazume, s katerimi želimo omejiti migracijske tokove proti Evropski uniji. Zahvaljujem se poročevalcu za to, da je v osnutek poročila vključil tudi boj proti terorizmu želim, oziroma boj proti korupciji korupciji. Vemo, da je korupcija nekaj, kar predstavlja konkretno grožno za vladavino prava, za demokracijo in to je velika grožna za vse državljane. Kajti na ta način javni organi nimajo uh, finančnih sredstev, ki bi jih potrebovali, na ta način se zniža tudi kakovost uh, javnih storitev in tako se nižajo tudi temeljne eh, pravice državljanov. To je bila tema že leta 2013-2014 in zato sem še toliko bolj vesela, da se s to točko ukvarjamo tudi v poročilu leta 2016. Všeč bi mi bilo, če bi Evropska komisija se odzvala na pozive Evropskega parlamenta in eh, da eh, bi to povezali tudi se poročili o posamečnih državah članicah in sicer, da bi se odzvali vnaprej, preden se odzovemo na eh, kazniva dejanja, ki so bila že storjena. Torej, zahvaljujem se poročevalcu in želim si, da bi izdelali dobra, dobre kompromise. Hvala lepa. Hvala lepa. Laura. Peter Niedermüller, izvolite. Hvala lepa. Čisto na kratko. Hvala poročevalcu za upravljeno delo. Prepričan sem, da je to odlično izhodišče za nadaljno razpravo. Všeč mi je, da je v bistvo poročila uvrstil pravno državo. Ne bomo imeli temeljnih pravic, če ne bomo imeli pravne države. To je predpogoj za človekove pravice in temeljne pravice. Po drugi strani pa moram povedati še nekaj. Če beremo predhodna poročila, lahko vidimo, da se razmere na področju temeljnih in človekovih pravic slabšajo v Evropi. Poglejte, kaj se je zgodilo pred dvema dnevoma v Varšavi. 60 tisoč protestnikov je govorilo o čisti krvi in beli Evropi. Tega prej ni bilo, to se je zdaj zgodilo leta 2017 na polskem, ampak to velja tudi za mačarsko in tako naprej, ne samo za polsko, vidimo, da skrajna desnica organizira večja gibanja. To ni več samo razdrobljena skrajna desnica po posameznih državah. Nekaj moramo storiti. Če kaj ogroža temeljne pravice, potem je to prav tak pojav. Mislim, da moramo to jasno izpostaviti upam, da bomo lahko v tej razpravi, v predlogih sprememb in v zadnji različici izpostavili, da je vsaj zame najbolj nevarna mednarodna skrajna desnica in njihove dejavnosti. Hvala. Hvala, Peter, še kdo? Preden dam besedo spet Franku Englu. Frank, se želiš odzvati. Hvala, na kratko. Povedal sem že, da se bomo videli v sredo, sporočevalci v senci. Mislim, da bomo takrat lahko obravnavali relativno celovit nabor kompromisnih predlogov sprememb. Mislim, da bomo že tako daleč takrat poskusili, vam ga bom poslati čim prej, ampak glede na to, da smo časovno omejeni in glede na to, da smo predloge sprememb dobili šele pred nekaj dnevi, bo to vseeno nekaj časa trajalo. Poskusil bom biti čim bolj izčrpen v sredo. Še enkrat ponavljam, da sem pripravljen sprejeti predloge na vseh področjih vključno s tem, da bi se posvetili temu, kar je izpostavila Cecil, torej da bi spremnili pristop v zvezi z migracijami. Povedati moram, da bomo poskusili poiskati ustrezen način, da bi to storili. Prav tako pa bomo upoštevali elemente, ki jih je izpostavil Louis Michel, zato da bi okrepili odločnost glede pravne države. Prav tako bom upošteval elemente v zvezi s korupcijo, kar je omenila, kar je omenila Laura. Tega prej nisem uspel omeniti, zato ker je bilo omejeno število znakov. Sveda pa mislim, da bi bilo dobro, če bi se posvetili korupciji in če bi izpostavili, kako to škodi naši družbi. In tudi vse ostalo, vse bomo uredili v sredo in prepričan sem, da bomo k temu prišli še kdaj nazaj. Hvala lepa. Frank, vedno je zelo težko vse skupaj spraviti pod streho vsako leto. Hvala tebi, hvala poročevalcem v senci za upravljeno delo. Rok za to poročilo je 11. december. Ob osmih bomo glasovali. Zanima pa me, ali lahko na hitro opravimo še eno točko, zato da bomo morda malce prej zaključili, kaj bomo zdaj storili. Katero točko lahko obravnavamo prej? Judith, želiš zdaj razsvetliti prisotno? Niče se ne pritožuje. Prav. Sedma točka, kolegice in kolegi. Gre za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje. Judith bo predstavila trenutno stanje v zvezi z transkimi pogajanji. Nič ne bom dolgovezil, kar tako je bom dal besedo poročevalke. Izvoli. Hvala, predsednik. Nekaj vam lahko povem, kako v zvezi s tem, kako tečejo pogajanja s svetom in komisijo v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma. Imeli naj bi srečanje jutri popoldan ob štirih, ampak svet mi je povedal, da nimajo pogajalskega mandata. To naj bi bil zadnji trialog, da bi prišli do dogovora. Pogajamo se več kot leto dni, najprej v okviru malteškega predsedovanja, oni se seveda zavedajo, da kar zadeva preglednost in tako naprej, tukaj maltežani niso ravno močni, potem tudi estonci so delali na tem, ampak povedali so nam, da ne bo dogovora zato, ker nimajo pogajalskega mandata. LuxLeaks, panamski dokumenti, rajski dokumenti. Ob vsem tem je res žalostno videti, da države članice ne uspe pejo stopiti skupaj in pripraviti zakonodajo, ki bi lahko vodila do več preglednosti in k temu, da bi preprečili uporabo finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Gre za javni dostop, gre za zaupanje, gre za to, da se politično izpostavljene osebe obravnava drugače, kot da bi jim morali bolj zaupati govorimo o vrzelih v zvezi z entitetami zunaj Evropske unije, ki so dejavne v Evropski uniji. V rajskih dokumentih smo lahko videli, da podjetja in skrbniški skladi denar premikajo v Evropsko unijo in ven in not in ven in potem to vodi do različnih vrzeli. Zdaj poskušamo ugotoviti, kaj bi storili. Ampak eh, sporočevalci v senci še nisem uspela govoriti, nisem še uspela govoriti z soporočevalcem. Jutri bomo imeli ob treh zasedanja poročevalcev v senci, videli bomo, kaj bomo storili, ampak povem vam lahko, da imamo svet, ki ni uspel opraviti svoje naloge, ne glede na to, da smo v tej politični situaciji z rajskimi dokumenti. Hvala, Judith, zelo si bila jasna, povedala si, kaj meniš o svetu in o tem, kako delajo. Dejala si, da bomo jutri ob treh imeli srečanje. Poročevalce v senci, zanima me, ali ima kdo kakšno vprašanje za Judith. Komentar, pripombo to je zelo pomemben dosje in tudi kontekst je pomemben. Ne, prav. Dobro, zdaj smo prilezli do sedem minut pred osmo. Hvala, Judith. A bi še kakšno točko? Lahko moje obravnavamo. Mislim, da moji poročevalci v senci niso prisotni. predmetu, točka 6, ne, torej gospa Fajon. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Uh, colleagues, would you mind if... Uh, ali se strinjate, da bi obravnali še eno točko, uh, da bomo potem kasn... prej zaključili? Uh, lahko bi predstavil svojo točko, to je peta točka na dnevnem redu. Uh, No, bomo zdaj obravnavali peto točko. Pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve. Nekaj kratkih informacij vam bom podal, sam sem poročevalec pri tem dosjeju. Eh, parlament je 15. junija sprejel stališče, sveč 26. julija, razprave napredujejo. Eh, na dober način, vzdušje je dobro, institucije dobro sodelujejo, še tri stvari moramo obravnavati. Eh, vidim, da eh, modra karta ne zanima vseh, ampak eh, naj vseeno predstavim to temo. Najprej gre za harmonizacijo schemo Evropske unije, potem razširitev obsega uporabe te direktive tudi na tiste, ki so deležni mednarodne zaščite in pa na prosilce za azil. Tretja stvar pa je vključevanje um, različnih spretnosti oziroma priznavanje profesionalnih kvalifikacij. Predsedstvo se trudi za dogovor, še dva trialoga bomo imeli do konca leta. Gospod Engel je poročevalec v Senci in je tu, drugih pa ne vidim. Če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi z napredkom pri trialogih na tem področju, eh, izvolite, lahko se javite k besedi. Cecil, vprašanje v zvezi z modro karto. Si je eh, popil breve. Eh, da, kratko vprašanje. Kaj ti dolgo smo delali? In seveda, dublinski režim je zelo pomembna točka. Zanima me sledeče ali svet obravnava celoten svežen, kajti v tem svežnu je pomembna vsaka točka. Mi delamo na teh točkah in nobena točka ni manj pomembna od druge. In zato je zelo pomembno, da se odobri celoten svežen skupaj. Zanima me, kaj meni svet o tem. Hvala, Cecil, glede modre karte naj eh, povem, da eh, je pristop tak, da gre za eh, področje nezakonitega priseljevanja. Mi želimo biti razumni v zvezi s tem, želimo si pravnih poti za migracije. Tukaj gre za revizijo, ne gre za začetni predlog eh, v zvezi z modro karto. Modre karte države ne uporabljajo prav dosti z nekaj izjemami. Eh, gre za to, da se ponudijo tudi zakonite poti za migracije. Pa še v tem pogledu obstaja tudi nekaj težav. Eh, imamo tudi ukrep za harmonizacijo schem oziroma za zadeve, ki se tičejo tistih, ki so deležni mednarodne zaščite. Tukaj še ni bilo napredka. Ja, verjetno se vam te teme zdijo najbolj zanimive, ampak mislim, da potrebujemo tudi ukrepe za zakonite migracije. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za opravljeno delo. Mislim, da se moramo potruditi, da zakonite migracije ne bodo izuzete Eh, v celoti iz tega zakonodajnega predloga. A... Birgit, eh, kakšno vprašanje za me v zvezi z modro karto? Birgit Zipel? Ne, ne. Eh, zmedla sem se, prej sem bila izven dvorane, želela bi spregovoriti o točki šest, zdaj pa smo pri peti točki. Kafka. Uh, malo kafkaistično sem se lotil tega dnevnega reda. Eh, skušal sem zapolniti prosti čas, ki ga imamo do osmih, torej do glasovanja, zato smo že obravnavali eh, šesto točko, oziroma smo že obravnavali peto točko, šeste pa še ne in jo bomo po glasovanju. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Okay, colleagues, if everyone is ready, we can uh, proceed to the vote. Če ste pripravljeni, se lahko lotimo glasovanja. Prosim, zasedite svoja mesta. Glasovanje bo elektronsko. Ko boste vsi na svojih mestih, bomo nadaljevali. Okay, and we begin uh, with, we simply have one vote today. Samo eno glasovanje imamo danes na dnevnem redu in sicer gre za poročilo o izvajanju direktive 2011-93 EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Poročevalka je Ana Marija Koraca Bild. Eh, želite besedo? Uh, Hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila vsem vsem, vsaki skupini, vsakemu poročevalcu, senci, sekretarjatu in vsem drugim. Eh, pripravili smo poročilo, ki državam jasno sporoča, da morajo ukrepati bolje in hitreje za pripravo eh, politik ničelne tolerance do spolnega izkoriščanja otrok. Hvala. Zdaj pa začnemo z glasovanjem. Kompromis 3. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 54. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 61, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 71 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis. Šest glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 81. drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 84 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 85 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, predlog spremembe 92, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 95 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 96 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 97 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 98 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis devet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis deset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis enajst, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 112. Glasujemo. Mislim, da je tu minus. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 114 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 115 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto predlog spremembe 122 in 48, ki sta identična. Glasujemo. 122 in 48, identična predloga spremembe. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 123 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 126 in 128, ki sta identična, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 133. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog kompromis 14. Zdaj glasujemo o tem. Kompromis 14. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 144. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 145 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 146. Ta postane brezpredmeten. Tako da smo zdaj pri kompromisu 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 155 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 156 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa sklici, tukaj imamo glasovanje v svežnju od preloga spremembe 1 do 8. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa še uvodne izjave, amadma 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 15, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16, glasujemo. Smo pri predlogu spremembe 16, eh, en glas preveč za ELS lahko prosim eden umakne kartico. Ne vem, zakaj se je to zgodilo tako pozno, ampak prosim, če lahko to popravite. Dobro, konec glasovanja. Predlog spremembe 16 je bil sprejet, predlog spremembe 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Smo pri predlogu 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27. 27 in 28 skupaj, pravi predsednik, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 30 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno dvaintrideset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejme štiriintrideset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petintrideset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje, tudi poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 46 za, en glas proti in en vzdržan glas. Čestitke, gospe Koraca Bild. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedaj smo zaključili z glasovanjem in nadaljevali bomo s preostalim delom dnevnega reda. Takoj bomo začeli s šesto točko. Prosim, kolegice in kolegi, če želite zapustiti dvorano, da to storite tiho. Začeli bomo torej z šesto točko, gospa Sipel, ali boste vi nadomestili gospo Fajon? se opravičujem, kolegice in kolegi, eh, želim, da bi kar se da hitro zaključili. Torej, eh, Birgi Cipel, ali boste vi spregovorili na mesto Tanja Fajon? Mikrofon, prosim. Fajon, who can't. Uh, eh, gospod Tanja Fajon moram uh, danes opravičiti, ne more biti z nami. Odbor Libe je glasoval za poročilo o kvalifikacijah in sicer 15. junija. Uh, Na plenarnem zasedanju 5. julija smo potrdili mandat. Svet je eh, svoj delni splošni pristop sprejel 19. julija. Pomembno je ta hip povdariti sledeče. Svetu ni uspelo sprejeti mandata o celotnem besedilu do tega trenutka. Ima omejen eh, mandat. Določeni, določbe so ostale odprte, zlasti tiste, ki se nanašajo na druge zakonodajne eh, predloge iz azilnega svežnja za eh, katera sveče ni sprejel eh, še vedno svojega stališča, naprimer kar se tiče Dablinske uredbe. Gospa Fajon bi rada povdarila, da to do sedaj še ni negativno vplivalo na pogajalski postopek, da pa eh, je končni izid še nekako v zraku in je odvisen od tega, ali bo svetu uspelo sprejeti celoten mandat. Kar se tiče dosedanjih pogajanj, je treba povedati, da, bila, da smo imeli dosedaj dva eh, trialoga in da je bilo sprejetih nekaj kompromisov. Eh, potem je bilo eh, tudi več tehničnih srečanj. Pogajalski timi so se pogovarjali o prvih devetih členih uredbe, vključno z osmim členom o notranji zaščiti, ki je hkrati tudi jabolko spora za obi inštituciji. Opravljeno je bilo uh, veliko dela, torej pred nami še veliko dela, ampak vendarle sta predvidena zgolj dva uh, triloga do konca dela. Jasno je, da uh, bo uh, z delom moralo nadaljevati uh, naslednje bolgarsko predsedstvo. Naj izkoristim to priložnost za to, da pozovem svet, naj kar se da hitro spreme mandat za nadaljne oziroma uh, ostajajoče določbe in da naj ostane odprt za kompromise kajti obstajajo precejšnja razhajanja eh, med parlamentom in svetom glede številnih točk. In, gospod predsedojoči, rada bi dala še kratek osebni komentar. Mislim, da je nesprejemljivo to, da. Uh, komisija eh, drugih dosjejev iz tega svežna ni oblikovala na skladen način, pa vendarle je Evropski parlament sprejel stališče po včasih zelo težkih pogajanjih. Svet ne želi in ni pripravljen delati eh, in še vedno ni sprejel lastnega stališča. In mislim, da bi moral Evropski parlament razmisliti o tem, kako bi pritisnili na svet, da bi ta vendarle sprejel svoje stališče. Hvala lepa, uh, eh, gospod Birgit Cipel, za vaše besede. Hvala lepa, da ste poročali o tem trilogu. Hvala lepa tudi za vaše sklepne besede o azilnem svežnju. Uh, torej, uh, kolegi so gotovo cenili vaše poročilo. Kolegice in kolegi, hvala lepa da ste uh, ustrajali z nami do konca sestanka in sedaj smo pri koncu. Da, Ana, eh, lahko greš, kaj ti zelo pametno sem obravnaval dve točki eh, še pred glasovanjem. Ima še kdo kakšno pripombo? Ne. Dobro, torej nadaljne srečanje bo 20. in 21. novembra skupaj s odborom EGON. Sestanek je zaključen in želim vam zelo lep večer. Hvala lepa za vašo odeležbo.